je ustno vprašanje in sicer vajno in okolju prijazno recikliranje ladi. Um, o tem bodo potekala pogajanja maja 2009 pod okriljo Mednarodne pomorske organizacije. Sedaj zamujamo približno 9 eh, minut. Držimo se časa, prosim, prvi uh, govornik, gospod Blokland. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na plenarnem zasedanju maja lansko leto je Evropski parlament že sprejel zelo jasno stališče, ko gre za okolje in negativne vplive na okolje pri recikliranju ladi. V Aziji na obalah zelo pogosto najdemo razbitine ladi in recikliranje teh eh, ladi ne poteka na okolju prijazen način. Naprimer, v Bangladešu obstaja zelo veliko um, obratov, kjer se to recikliranje izvaja in ni okolju prijazno. Eh, sodišče Evropske skupnosti, eh, pravzaprav sodišče v Bangladešu je izdalo sodbo, ki zahteva za zaprtje vseh teh obratov, kjer se eh, reciklirajo ladje in tudi prepoved je za vstop eh, katerih koli ladi, ki bi nosile nevarne odpadke. V treh mesecih pa morajo tudi začeti spoštovati zahteve Bazelske konvencije. To so specifične zahteve, eh, ki so bile vključene v besedilo, ki ga je sprejel Evropski parlament lansko leto. Mogoče, mogoče so um, na Bangladeškem sodišču celo prebrali naš dokument. To je le dokaz, da te prakse niso sprejemljive. Torej, Pomembno je, da eh, je sodišče, naprimer v Bangladešu, pa tudi sodišča v drugih eh, azijskih državah sprejmejo take sodbe. Očitno države na tem področju ne delajo dovolj. Gre pa zelo, za zelo resno temo. E, maja bo v Hongkongu e, potekala konferenca pod okriljem mednarodne pomorske organizacije. Cilj te konference je doseči svetovni dogovor o recikliranju ladij. In odbor za okolje Evropskega parlamenta mora zagotoviti, da svet in komisija pošljeta zelo jasno sporočilo na to konvencijo, zato da se dosežejo čim boljši rezultati, seveda upoštevaje to, kar je rekel parlament lansko leto. Naj dodam naslednje. Nevarni nevarne snovi, ki eh, se prevažajo z ladjami, je treba obravnavati kot nevarne snovi in oh, seveda to ureja Bazilska konvencija. Amandma 1 EPP skupine pa pravzaprav eh, šibi pomen mojega besedila. Eh, zelo pogosto govorijo o razrezu oziroma razstavljanju ali reciklaciji ladi na obalah. Tu je nesprejemljivo, to vrstno početje je treba ukiniti. Seveda potrebujemo ustrezno certifikacijo in eh, seveda tudi odgovornosti proizvajalca je treba vključiti v uredbo. Eh, Komisija se bo verjetno še enkrat eh, začela ukvarjati za to temo. Zanima me, kaj bo rekel eh, komisar eh, Figel. Kolikor vem, naj bi vzpostavili poseben sklad za financiranje recikliranja. Lansko leto je Evropski parlament podal predloge za jasne rešitve za mnoge probleme na tem področju v odboru za okolje in v drugih odborih smo dosegli ustrezno večino in upam, da bomo čez eh, dva meseca res lahko začeli z pravimi pogajanji na področju javnega zdravja eh, in okoljevarstva. Torej, zanima me, ali je to stališče, ki ga bomo zauzeli na konferenci eh, Mednarodne pomorske organizacije in ali obstajajo ukrepi, ki jih eh, bomo začeli izvajati za to, da izpolnimo zahteve konvencije. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Sprva naj se zahvalim parlamentu za ta uh, interes in angažma na področju recikliranja ladij, še zlasti interes gospoda Bloklanda. To je zelo dobro izhodišče za nadaljne delo na ravni Evropske unije. Zagotoviti moramo, da Evropska unija odigra svojo vlogo v reševanju tega mednarodnega problema. In to uh, vprašanje je še toliko bolj uh, pravočasno postavljeno glede na uh, sod, sklep sodišča v Bangladešu. V skladu za to sodbo bodo v dveh tednih zaprli vse obrate, ki nimajo dovoljenja Ministrstva za okolje. In vse ladje eh, bo v skladu sodbo treba očistiti nevarnih snovi in Bangladeš bo. Eh, sprejel nacionalni zakon v skladu z Baselsko konvencijo o recikliranju ladi oziroma plovil. In naj poskusim odgovoriti na vaše vprašanje. Vaše prvo vprašanje eh, zadeva eh, metodo eh, razstavljanja izrabljenih plovil direktno na obali. Strinjam se, da to predstavlja veliko nevarnost za okolje in človekovo zdravje razmišljamo o tem, da bi v Evropski uniji preprečili oziroma prepovedali to vrstno prakso. Izvedli smo tudi oceno vpliva eh, in tudi razmišljamo, kakšen učinek eh, bi to imelo eh, veljalo, pa bi predvsem samo za ladje, ki plujejo pod evropsko zastavo. Zelo hitro bi se temu lahko uh, izognili, temo, da, tako da bi obvesili drugo zastavo. Uh, Trenutno se pripravljajo tehnične eh, smernice, eh, da bi podprli bodočo eh, konvencijo Mednarodne pomorske organizacije. In res napredek na pripravi teh smernic eh, vzbuja veliko upanje. Tradicionalna metoda razreza na obali je verjetno zelo vprašljiva in ne bo eh, v skladu z temi smernicami. Komisija je pripravljena, da zelo kmalo eh, prenese eh, konvencijo o recikliranju ladi eh, v zakonodajo Evropske unije. Ocenili bomo osnovne učinke te konvencije in po mojem mnenju je zelo pomembno, da Evropska unija na tem področju postavi, eh, prevzame vodilno vlogo in pokaže, kako visoko na lestvici prednostni nalog smo recikliranje ladje postavili. In na osnovi tega upam, da bomo čim prej eh, začeli izvajati to konvencijo. V tretjem vprašanju Eh, pa eh, govorite o tem, da ne smemo zanemariti obstoječi akiji, moramo eh, spoštovati obstoječe standarde in upoštevati tudi pravice delavcev pri prenosu konvencije MPO. Ter seveda uskladiti moramo zahteve iz te nove konvencije z evropskim pravnim redom. Imamo Eh, uredbo iz leta 2006 eh, na tem področju in ne smemo je zanemariti. Eh, najlepše hvala, gospa Ajusa, dve minuti. Mm, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. To vprašanje, ki ga je zastavil gospod Blokland, prihaja res ob pravem času. Zaradi tega, ker je konferenca pod okriljem Eh, mednarodne pomerske organizacije na to temo predvidena za maj le, leta 2009, se pravi letos. V skupini EPP se seveda zauzemamo eh, proti eh, slabim metodam pri recikliranju in podpiram predlog gospoda Bloklanda. Obstaja pa kar nekaj vprašanj, ki se nam zdijo sporna in sicer v tretjem odstavku je zapisano, Eh, da eh, je treba posebej obravnavati ladje z nevarnimi odpadki v skladu z Bazelsko konvencijo. Tukaj smo uložili amadma, ker obstajajo različne interpretacije, kaj se dogaja zunaj Evropske unije. Če želimo upoštevati Bazelsko konvencijo, potem moramo dejansko eh, si pogledati, kakšne so implikacije izvajanja tega konvencije. Ker pa zadeva eh, financiranje. Eh, in prispevke iz eh, pomorskega sektorja. Mislim, da je tukaj prehitro, če govorimo o obveznih prispevkih. Vse je odvisno, kakšen sistem financiranja bomo upeljali. Mislim, da Evropska komisija eh, ta hip nima pravega odziva in ne ve, kakšna bodo sredstva na voljo. V 15. točki komisija um, sprašujemo, kdo je odgovoren za te nevarne odpadke. Uh, mislim pravzaprav, da bi to morali obravnavati v skladu z mednarodno konvencijo. Pomembno je, da smo dosledni uh, pri recikliranju ladij in upoštevamo bazensko konvencijo in tudi druge mednarodne organizacije, ko gre za prevoz nevarnih odpadkov. Torej ne gre le za eh, bazensko konvencijo, ampak obstoječo zakonodajo na mnogih področjih. Najlepše hvala. Nihče se ni prijavil k Catch the Eye postopku in sedaj dajem besedo gospodu Figlu. Komisar, beseda je vaša. Najlepše hvala. Hvala za. Uh, vprašanje gospodu Bloklandu in eh, za komentar gospe Juso. Še zlasti, ko gre za odpadke oziroma nevarne odpadke, tukaj moramo zagotoviti izvajanje konvencije, ki pa mora biti popolnoma usklajeno z pred kratkim sprejeto uredbo. Um, 1013 iz leta 2006 o pošiljkah odpadkov. Trenutno nimamo uh, posebnega mehanizma za financiranje. Začeli smo študijo zato, da bi ugotovili, kakšne so potencijalne uh, eh, možnosti in rešitve. Začeli bomo tudi z javnim postavljanjem na to temo in eh, vaši komentarji sedaj, pa tudi tisti, ki jih boste podali v prihodnosti, bodo še posebej dobrodošli eh, pri vzpostavljanju tega posebnega sklada za razstavljanje oziroma razrez. Najlepše hvala. S tem smo zaključili razpravo in o tem bomo glasovali jutri. Naslednja točka pa je poročilo gospoda Lene Bela knjiga o očkodninskih tožbah zaradi kršitve proti monopolnih pravil Evropske skupnosti. Dali bomo besedo gospodu Leneju, poročevalcu. Naj pa samo povem, da spet.